Razdelili smo si pristojnosti med odbori in kot eh, predsednik odbora za kmetijstvo bom vodil današnji sestanek. Želel bi se vam opravičiti, kajti gospod Lavija je še vedno na poti. Žal zamuja, Eh, njegovo letalo namreč zamuja in nekaj podobnega se je pripetilo tudi gospodu Buzeku. Gospod Buzek bo morda prispel med sestankom in se nam pridružil. Želel bi pozdraviti vse vas in pozdraviti člane treh odborov, ki sodelujejo. Kot veste, v skladu z našim dnevnim redom bomo se ukvarjali z eno temo. Govorili bomo o izvajanju politike eh, o gozdovih Evropske unije. Pridružil se nam bo komisar Hogan. Dobrodošel, gospod komisar. Veseli smo, da ste danes tukaj z nami. tudi naša poročevalka Kaustinger si danes z nami. To je zelo pomembno. Verjetno se spomnite, da je aprila parlament sprejel resolucijo o novi gozdarski politiki za uh, gozdarsko panogo. Uh, imeli smo tudi poročilo na lastno pobudo, ki se je ukvarjalo z to isto temo. Elizabeth Kastinger je naša poročevalka in zelo smo veseli, da ste danes z nami, gospa Kastinger. In vsi odbori so mm, podali eh, mnenje. Svet je to omenil eh, tudi v svojem sporočilu in tudi v delovni dokumenti komisije so govorili o gozdarski politiki EU in zrasti o trajnostnem gospodarjenju z evropskimi gozdovi. Tako trajnosti tako z vidika okolja kot z vidika družbe. Osredotočiti se bomo morali na boljše komuniciranje, ko govorimo o skupnih politikah Evropske unije. Komisija je sprejela akcijski načrt s tem v zvezi in gospod komisar bo verjetno omenil ta akcijski načrt. Imamo tudi načrt, roadmap za gozdarsko strategijo. Veliko prednostnih nalog smo zapisali in tudi uh, zadev, ki um, so v zvezi torej, z gozdarsko politiko, zadevajo pa tudi družbo, okolje in tako dalje. Gospe in gospodje, uh, odločili smo se, da se bomo danes sestali. Imamo, uh, tukaj smo združeni trije odbori, kaj ti ta zadeva, uh, zadeva uh, vse tri odbore. Zadeva ravno tako okolje, podnebne spremembe, pa tudi industrijo. Uh, torej odbor za industrijo je ravno tako upleten. Uh, Eh, gozdovi so zelo pomemben vir biomase in to je zelo pomembno eh, za, za številne industrije. Zaradi tega imamo eh, današnji skupni sestanek odborov. Gozdovi so pomembni tudi za trajnostni razvoj, pa za podnebne spremembe. Vem, da govorim o tem zelo nadolgo, ampak Ampak tukaj um, nekako nadomeščam tudi gospoda Lavijo. In nihče ni prosil za besedo, zato besedo predajam kar gospodu komisarju. Izvolite, gospod komisar. Much, uh, all, like for... Hvala lepa, gospod predsedujoči, hvala parlamentu, da ste organizirali ta sestanek, ko bomo govorili o strategiji EU o gozdovih. Moram povedati, da sem tesno sodeloval tudi s svojimi kolegi, komisarjem Velo, ki je pristojen za okolje, in komisarko Bjenkovsko, ko smo pripravili to strategijo, ter generalnim direktoratom za rast. Tako da smo združili eh, se v doseganju ključnega cilja gozdarske strategije. Želimo torej doseči trajnostno upravljanje z gozdovi v Evropski uniji. To je okvirni cilj. Ta strategija od nas zahteva, da združimo gospodarske, socialne in okoljske vidike. Moramo upravljati z gozdovi tako, da bomo ohranili biotsko raznovrstnost, raznolikost, možnost regeneracije, vitalnost in potencial, da lahko izpolnjujejo svoje številne funkcije. Resolucija Evropskega parlamenta je poslala jasno sporočilo o tem, kako pomembni so gozdovi za državljane kaže tudi na to, da so gozdovi pomembni pri vrsti politik, vključno z razvojem podeželja, bojem proti, po, proti podnebnim spremembam in zagotavljanjem konkurenčnosti in rasti. Septembra je predsednik Juncker spregovoril o stanju v Uniji za leto 2016 in opredelil deset prioritet komisije. Prva prioritetna naloga je spodbujanje rasti in novih delovnih mest, ampak odporna, eh, odporna Unija se mora sredotočiti tudi na okolje. Tako da je to tudi zelo visoko na seznamu naših prioritet in v novi strategiji za gozdove se lotevamo obojega. Strategija govori o rasti in delovnih mestih v sektorju eh, gozdarstva, omenjamo energetsko unijo, učinek podnebnih sprememb in ne nazadnje potrebo po inovacijah in novih spretnostih. Vse to je v ospredju naše politične agende. Načelo subsidijarnosti in sorazmernosti sta, sta načeli, ki sta prav tako zelo pomembni. S tem bomo postavili okvir za ukrepe, ki bodo spodbujali trajnostno gospodarjanje z gozdovi na podlagi nacionalnih gozdarskih politik in evropskih ciljev, ki so pomembni oziroma ki se tičejo gozdarstva. S tem bomo zagotovili celostni pristop pri gozdarstvu, tako da bomo upoštevali gospodarski vidik zajamemo vrednostne verige gozdov, pri čemer se upošteva pomemben prispevek, ki ga ima lahko ta sektor na zagotavljanje rasti in delovnih mest, pa tudi na pomen, ki ga imajo gozdovi za regije. Če si ogledamo vrednostno verigo gozdov, to pomeni koristen material, ko želimo preiti na nizkooglično gospodarstvo. Pri industri, pri lesarski industriji prav tako lahko zagotovimo proizvode tudi na področju biokemične industrije in tako naprej. Gozdovi ponujajo potencial za rast po vsej vrednostni verigi. Biogospodarstvo je tudi ena izmed prednostnih nalog, s čimer zajemamo celotni proizvodni cikl od proizvodnje do uporabe in recikliranja. V Evropski uniji je v zadnjih 60 letih obseg gozdov zrasel, kar je sam bom po sebi dober dosežek. Vendar pa obstajajo težave pri ohranjanju gozdov. Umestna ocena naše strategije za biotsko raznovrstnost kaže, da moramo odločneje ukrepati, če želimo ohraniti gozdove in njihovo biotsko raznovrstnost. Natura 2000 je strategija, ki ima pri tem velik potencial. Če se želimo pripraviti na izzive in zagotoviti trajnost ter storitve, ki jih gozdovi lahko prispevajo, moramo upoštevati vse to. Upravljanje z gozdovi, integrirano upravljanje z gozdovi je ključnega pomena, če želimo zagotoviti trajnostne, dolgoročne gozdove in njihovo upravljanje. V Evropski uniji imamo različne okvire, kako zagotoviti pobude in storitve na področju gozdov. Te pobude moramo razviti skupaj z lastniki gozdov, z upravljavci gozdov in tudi z vsemi zadevnimi akteri na tem področju, kar predstavlja tudi predstavnike javnosti, torej tudi Evropski parlament. Evropska unija ima pristojnosti in odgovornosti tudi za gozdove izven naših meja. Na globalni ravni je EU še vedno močno zavezana trajnostnemu upravljanju z gozdovi in poskušamo preprečiti krčenje gozdov in eh, degradacijo tal. To je še pomembneje, ker smo pred kratkim sprejeli agendo 2030 in pariški sporazum. To lahko predstavlja ključni korak pri boju proti podnebnim spremembam in doseganju trajnostnega razvoja. Jasno je, da imajo gozdovi več funkcij in na to se osredotočamo pri horizontalnih politikah. Gozdovi prinašajo številne koristi in vedeti moramo, da moramo paziti na vse stebre upravljanja z gozdovi. Naj se vrnem na izvajanje strategije o gozdovih Evropske unije. Dovolite mi, da predstavim nekaj menikov, ki smo jih že dosegli. V skladu z resolucijo Evropskega parlamenta je komisija skupaj z rami članicami in akterji pripravila večletni načrt izvajanja te strategije. Specifične ukrepe izvajo komisija in države članice, jasno smo opredelili rezultate, ki želimo doseči in časovnico. Sem so vključeni tudi deležniki, sodelujo pri celotnem procesu. Kot veste, imamo predvidene številne ukrepe za izvajanje teh okvirov. Približno 8,1 milijarde evrov je programiranih za ukrepe na področju gozdarstva v obdobju 2014 do 2020. Približno 2,2 milijarde evrov bo namenjeno boju proti krčenju gozdov. Zauzemamo se pogozdovanje in zato, da sprejemamo okrepe za boj proti podnebnim spremembam. Več kot 200 upravičencev bo deležnih usposabljanja. Približno 1,5 milijarde evrov bo namenjenih investicijam, s katerimi bomo izboljšali odpornost ekosistemov gozdov. Približno 90 tisoč upravičencev je tu zajetih, 1,5 milijarde evra je namenjenih eh, za boj proti škodi v gozdovih in potem še določen znesek za druge ukrepe. Pregled se bo sprožil letos, pregled te strategije in zajeli bomo v posvetovanju tudi splošno družbo. Obzorje 2020 in Evropska partnerstva za inovacije tudi predstavlja pomembno finančno podporo za nadaljni razvoj tega sektorja. Letos imamo predvidenih več dejavnosti v okviru Evropskega partnerstva za inovacije, ki, se, ki so povezane z gozdovi. Več fokusnih skupin imamo in več delavnic v zvezi z vrednostnimi verigami gozdov. In to se lahko še podkrepi z ukrepi na lokalnih in regionalnih ravnih. Ustrezen dostop do surovin iz gozdov je tudi nekaj, s čimer se ukvarjamo v okviru Evropskega partnerstva za inovacije. Komisija je sprejela naslednje ukrepe, ki so sredočeni predvsem na les. Do, pri dobavi je komisija za leto 2017 v okviru obzor 2020 objavila razpis v zvezi s trajnostno mobilizacijo lesa. Komisija bo tudi pripravila smernice v zvezi z uporabo lesa do leta 2018, kar se pa tiče predelave in recikliranja. Komisija razmišlja o izmenjavi dobrih praks v eh, lesno-predelovalni industriji. Več sektorjev, več gospodarskih panok ima koristi od naše strategije. Komisija je tudi pripravila smernice v okviru Natura 2000 in prejeli smo prispevke številnih akterjev. S temi smernicami lahko akterjem pomagamo, tistim, ki so pristojni za gozdove in ohranjanje narave, saj bodo izme, se bomo izmenjevali dobre prakse in s tem poskrbeli za ohranjanje habitatov in zagotovili ustrezen status za najrazličnejše živalske in rastlinske vrste. Evropska unija je na samem pri samem vrhu tistih držav, ki se borijo proti nezakoniti sečni, s čimer, kar poskušamo doseči preko načrta FLEKT. In uh, izdanje licenc na Indoneziji je velik korak, ki smo ga že uspeli doseči v okviru te scheme FLEKT. poskušamo okrepiti upravljanje gozdov in ohranjanje gozdnih ekosistemov tudi prek teh načrtov. Sedmi okvirni program imamo in prek tega poskuša komisija sprejeti dodatne ukrepe za boj proti deforestaciji, izvajamo študije izvedljivosti, kako bi bilo z akcijskim načrtom EU za boj proti deforestaciji krčenju gozdov. To so nekateri izmed menikov, ki sem vam jih želel predstaviti in zdi se mi, da, že, da smo že na dobri poti za trajnostno upravljanje gozdov, vendar pa nas čaka še nekaj dela. Veselim se že te razprave, gospod predsedujoči, in na koncu bom povedal še par besed kot sklep. Hvala. Dziękujemy za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 končati do 20.30. Torej vsak ima na voljo minuto in pol. Gospa Küstinger, naša poročevalka, izvolite, imate besedo za minuto in pol. Hvala lepa, gospod predsedujoči, hvala gospod komisar, da ste danes izkoristili priložnost, ko se lahko pogovorite z odbori za okolje in industrijo o tej temi. Mislim, da je to primerno? Sploh ob razvojih v komisiji in svetu, da lahko tudi parlament zagotovi svoj prispevek. Kar se tiče strategije o gozdovih, se nam vedno zdi pomemben predvsem horizontalni pristop k gozdovom. Obstajajo številne nove pobude na tem področju vse, kar je v okviru okoljskega in energetskega svežnja, kar se predlaga v okviru teh svežnjev, seveda vpliva tudi na gozdove in gozdarsko politiko. In mislim, da smo se tega vedno držali, predvsem pri politiki gozdov in gozdovih v Evropi. Okoliščine so seveda različne. Imamo države kot sta Finska in Avstrija, kjer raste več gozdov, kot se jih poseka. Imamo pa tudi države, ki so v preteklosti storile vrsto napak in so postale odvisne od uvoza lesa iz tretjih držav. Potem pa so tu tudi države članice, ki so v zadnjih letih storile ogromno z nacionalnimi programi in to je seveda odlično. Eno pa je še vedno jasno. Pristop. Eh, en eh, vzorec ustreza vsem, v prihodnosti ne bo deloval. Še vedno se mi zdi zelo pomembno postaviti merila za trajnostno upravljanje gozdov za celotni sektor. Imamo na voljo Forest Europe, in eh, imamo merila za izdajanje certifikatov za trajnostno upravljanje gozdov. To je treba upoštevati. To se mi zdi pomembno in v strategiji za gozdove smo se tega držali, da vključimo tudi te certifikate, ampak ne potrebujemo pa novih sistemov, ki bi povzročali dodatne stroške, ne potrebujemo novih usporednih struktur moramo ostati konkurenčni in pri tem lahko gozdovi in strategija za gozdove odigra pomembno vlogo. Imam pa še nekaj vprašanj. Zanima me, kako bo zmogljivostni v prihodnje in kako bo z lastniki oziroma upravljavci gozdo, ali bodo tudi ti lahko vplivali na postopek, predvsem, ko bo šlo za nove zakonodajne pobude in za izvajanje teh pobud. In potem še drugo vprašanje točka, za katero smo se zauzemali v strategiji za gozdove eh, in sicer stalni odbor za gozdove, pri čemer bi sodelovali predstavniki držav člani. To je ena izmed temeljnih zahtev Evropskega parlamenta. Zanima me, kaj se je zaenkrat doseglo pri tej točki in kaj načrtujete v prihodnje. Napovedali ste javno posvetovanje, bi pa danes podala predlog vsem kolegom še iz ITRE in ENVI, da tudi mi razmislimo, da bi organizirali javno predstavitev oziroma zaslišanje, torej predstavitev v zvezi z gozdovi v Evropskem parlamentu, kjer bi sodelovali najrazličnejši akteri. Zdi se mi, da bi to koristilo vsem. Zbrali bi različne interesne skupine, ki bi lahko, podali, ki bi lahko podale svoje mnenje in prispevale k tej razpravi, kajti ta tema je zares zelo pomembna. Vsekakor pa hvala, da ste se danes udeležili tega dogodka, ki smo ga organizirali. Hvala. Najlepša hvala, gospa Miller. Hvala lepa, gospod komisar, hvala za vaše razlage. Zelo veseli smo, da zdaj lahko razpravljamo o gozdovih skupaj z vami v tem okviru. Za nas vse je pomembno dejansko to, da se upoštevajo eh, družinsko upravljanje gozdovi, torej tisti, eh, mali lastniki gozdov, ki morajo še vedno imeti dobre priložnosti in priložnosti za obzdoj, obstoj. Gozdove je treba zavarovati in kot govornica pred mano se strinjam, da imamo različne nacionalne programe izvajanja in ponekod imamo gospodarstva, ki so vzor in zares imamo ponekod pristop od spodaj na vzgor, kar bi morali prenesti na celotno Evropo. Meni je pa še posebej pomembno, da Lulu CF je tema, o kateri se pogovarjamo skupaj. Ne potrebujemo dodatnih upravnih nalog za lastnike in upravljavce gozdov, ne potrebujemo dodatnih obveznosti za poročanje, kaj takega strogo odklanjamo. Še en krajši citat bi predstavila vsem. Profesor Dirk Althaus iz leta 2007 ga je povedal. Bil je raziskovalec usmerjen v prihodnost in dejal je, če bi imeli konkurenco za idealno življenje v prihodnosti, bi bili gozdovi na prvem mestu. To se mi zdi zelo dobra ideja in zelo dober moto za prihodnjo gospodarsko strategijo EU. Uh, Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Hvala, gospod komisar Hogan, da ste danes tukaj, ko razpravljamo o tej pomembni temi. Hvala tudi kolegicam Kristinger in Mir, ki ste tako dobro predstavili zadevo in povedali veliko stvari, ki sem jih želel sam povedati. In uh, sedaj bom govoril o načelu um, cascading, prenašanja. In uh, recimo, ko govorimo o tem, kdaj naj bi kmet prodal komu kakšne stvari, potem uh, govorimo že o lastninskih pravicah kmetov. In recimo to je način, govorimo o načinu uporabe gozda. In uh, privatna lastnina tukaj uh, je treba tukaj dobro spoštovati. Druga zadeva je, da ko govorimo o gozdovih, govorimo, kakor da so vse, um, vsa drevesa enaka. Vendar pa recimo v Nemčiji, Avstriji in tako dalje je zelo pomembna kakovost. Uh, teh vlaken. Določene se lahko uporabijo za energetiko, za um, gorivo, kemično, za papir in tako dalje. Z, dalje. Zato me zanima, kako boste oblikovali predlog, ki bo uh, Eh, upošteval različna vlakna, ki sestavljajo eh, eno samo drevo. Ali ne bo eh, trg odločal in ali ne bo morda tudi lastnik odločal, komu bo prodal ta drevesa. Hvala. Well, Žal mi je, da moram sedaj nekoliko razvedoneti to razpravo. Želim pa vam povedati, da komisija nima pristojnosti o gozdovih. To je omenjeno v uh, pogodbah. Morda je eh, komisijo spodbudil parlament za glasovanje pred nekaj eh, meseci, ko je rekel, da je treba narediti nekaj o gozdovih, vendar pa tukaj ne smemo govoriti o reviziji pogodb. Ne gre za to. Za zaradi tega sploh ne bi smeli biti tukaj. Tukaj samo spodbujamo komisijo, da sprejema zakone na področju, kjer nima nobenih, nobenih pristojnosti. Žal mi je, resnica vam morda ni všeč, vendar pa je to resnica. Edina način, ko bi lahko Evropska unija financirala gozdove, je to, treba, je to lahko naredi skozi uh, sklade za podeželje, ki so na ravnini držav članic. Uh. Če države tega naredijo, potem Evropska unija ne more biti vključena. In to si morate zapomniti. Zapomniti si morate, si morate, da delujete na teritoriju, ker nimate nobene pristojnosti. In skrbi me, da je komisija uh, dovolj pogumna, torej, da se s tem ukvarja in da da naj bi eh, seveda komisija kar eh, posajala drevesa in seveda s tem bo, eh, bo, bo, bo lovila CO2, hkrati pa bo tudi ta drevesa potem lahko zažgala in potem bomo spet požvedli CO2. Žal mi je, ne moremo tako ustaviti narave. Prosim v mikrofon. Gospod predsedujoči, navajeni smo Eh, na vas in na mrzle prhe, ki so občasno tudi eh, zdrave. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, gospod komisar, hvala, da ste danes tukaj z nami na tem skupnem sestanku. To je zelo pomemben sestanek, nimamo žal veliko časa, zato se bom omejil samo na eno zadevo, ki uh, je v zvezi z gozdarsko strategijo, kar zadeva uporabo gozdov za namene zajemanja CO2-ja, potem tukaj prihaja do protislavja med globalno politiko in evropsko politiko na tem področju. Imamo sporazume iz Pariza in Marakeša, ki podkrepijo podkrepuje to zadevo, da želi iti svet v to smer, da želi uporabljati gozdove za to, da bi omejili emisije CO2. Ko pa govorimo o podnebni strategiji Evropske unije, je naša politika uh, strožja od globalnega pristopa. Evropska politika uporablja drugačen pristop. Eh, morda pravila, ki jih skušamo sedaj razviti, nam bodo omogočile, da se bodo eh, ta dva pristopa prekrivala. Hvala. Najlepša hvala. Zagotovo je komisar opazil dva ekstrema in različna mnenja v tej dvorani mislim, da je vprašanje tukaj, da gozdarstvo morda ni v pristojnosti Evropske unije, podnebne spremembe pa so in te zadeve so med seboj povezane. In mislim, da je tukaj treba, uh, m, treba pregledati, kakšna je realnost in zaradi tega so se uh, trije. Um, odbori danes družili in um, podnebne spremembe so bolj pomembne kot gozdarstvo. Gozdarstvo je seveda ravno tako zelo pomembno, vendar pa v povezavi z podnebnimi spremembami. In zaradi tega spodbujam komisijo, da se še naprej zanima za gozdove in gozdno politiko, zlasti v povezavi z bojem proti podnebnim spremembam. In um, vendar pa pozivam k previdnosti. Um, do sedaj tega nisem vedela. Vsi podpiramo uh, pogozdovanje, sajenje dreves, danes pa sem ugotovil, da je uh, več. Uh, Več ponorov CO2 je v šoti na severu uh, Združenega kraljestva. Zaradi tega uh, je to seveda, je pogozdovanje pomembno vprašanje, vendar pa ne smemo opustiti uh, vprašanja šotišča. Ja, hvala, predsedujoči. Rada bi se zahvalila gospodu komisarju, ki je danes zvečer tu med nami. Dejansko, na žalost, nimamo veliko pristojnosti na področju gozdov in uh, imamo zato zelo majhne možnosti, da zapolnimo to vrzel na področju gozdarske politike v Evropi, kar pa bi potrebovali. Zato sama pozdravljam ta celovit globalni pristop, ki ga predlaga komisija uh, s to gozdno razsežnostjo in zavedati se moramo, da gozdovi predstavljajo vir eh, prihodkov na podeželju. Gozdovi niso samo nekaj lepega, eh, ampak so tudi zelo pomembni za naše življenje. Mislim, da je finančno breme, ki na področju eh, razvoja podeželja napaka. Ne moremo financirati samo razvoja podeželja in s tem pokrivati vsega, kar eh, bi morali financirati na tem področju. Tako da imamo sredstev premalo za gozdove in eh, države članice so tiste, gospod komisar, ki se odločijo, koliko sredstev bodo namenile za upravljanje z gozdovi in za razvoj podeželja. Eh, zato tudi zaradi pomankanja sredstev nimamo primerne politike za gozdove, ki pa bi jo potrebovali v Evropski uniji. Zato mislim, da bi morali poiskati primerne načine, s katerimi bomo omogočili ljudem, da bodo še naprej živeli na podeželju, da ne bodo opuščali Eh, podeželja in eh, da eh, bomo lahko zagotovili takšno upravljanje za gozdovi, kot ga potrebujemo. Mislim, da smo na dobri poti, vendar imamo še veliko dela pred seboj. Hvala. Gospa Višnjevska, najlepša hvala, gospod predsedujoči, hvala, komisar, da dejansko v Parizu in v Marakešu je veliko ljudi govorilo o vlogi gozdov in podnebni politiki. Imamo predlog za omejitev emisij v neindustrijskih panogah. In gozdovi bodo imeli tam pomembno ulogo, vendar pa je to simbolnega pomena trenutno. E, ponor CO2, ja, ki se šteje v nacionalno kvoto zmanjšanja, je In ravno tako kot metode upravljanja gozdov niso zadovoljive za države, ki imajo veliko gozdov. Ena izmed takih držav je Poljska. In mislim, da če upoštevamo vlogo gozdov pri eh, energetski mešanici, bi to spremenilo indikatorje, kazalnike za našo državo. Ehm, ne pravim, da bi morali zvišati ravni Mm. Strinjam se z komisarjem Kanjete, da to je maksimalna vrednost, o kateri se lahko strinjamo. Hvala. Petir. Gospa Petir. Hvala vam lepo, gospodine predsjedniče. Gospod... Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospod komisar. Najlepša hvala, da ste izkazali interes za to področje. Zdaj že tretjič namreč govorimo o gozdarstvu v našem odboru in mislim, da je to izrednega pomena. Seveda se zavedamo potencijala, ki ga imamo v Evropi na področju gozdarstva, še zlasti potencijala v posameznih državah članicah, ki so poskrbele za ohranitev svojih gozdov in ki jih tudi primerno obnavljajo. Pred seboj imamo svežen zakonodaje na področju energetike, ki zadeva tudi krožno gospodarstvo in tudi energetski svežen, ki zadeva tudi uporabo zemljišč in uh, področje gozdarstva mislim, uh, mislim, ugotavljam, da se isto izhodišče uporablja za vse države članice, ne glede na to, kolikšna je njihova pokritost gozdovi, ali 60 ali 12 odstotna. Uh, dobro uh, upravljanje z gozdovi pa je treba uh, upoštevati, saj imajo določene države velik potencial za razvoj tega sektorja in uh, druge države pa v bistvu uh, to ulagajo na druga področja. Hrvaška ima veliko gozdov, pri nas je ta surovina zelo kakovostna, tudi po 120 let so stari naši gozdovi in zato se mi zdi postavljanje vseh držav, članic na eh, isto raven, kar zadeva eh, trajno stno upravljanje za gozdovi, neprimerno. Eh, pri nas se namreč poseka na debla, nadomeščajo z zasajanjem novih dreves in na tak način skrbimo za obnavljanje gozdov. In zanima me, na kakšen način nameravate z novo zakonodajo rešiti vsaj izpostavljeno vprašanje. Hvala lepa. So, Ja, gospod Hausling, hvala lepa, gospod komisar, hvala, da ste se odeležili naše razprave. Zdi se mi nujno potrebno, da razvijemo strategijo o gozdovih, ampak pri nekaterih vidikih pa še vedno nismo dovolj napredni. Seveda potrebujemo ukrepe za boj proti podnebnim spremembam, potrebujemo ukrepe za prilagoditev na podnebne spremembe. In uh, pri tem moramo poštevati tudi gozdove. Ampak, če ne bomo našli enega odgovora za Evropo, no, zakaj takega so gozdovi po Evropi preveč različni in zato moramo strategijo tudi prilagoditi. Gozdovi pa ne igrajo vloge le pri vprašanju, kako trajnostno pridobivati les. To je treba povezati tudi z Evropsko strategijo za biotsko raznovrstnost. Pri tej strategiji so gozdovi ključnega pomena in ne moremo se zdaj osredotočiti le na koriščenje lesa. Seveda je to že pomembno. Pomembno pa je tudi, kako uporabljamo les. Naše bilance fosilnih goriv ne moremo olepševati s tem, da, da porabljamo les za ogrevanje. In seveda je pomembno tudi to, da imamo ustrezne sisteme certificiranja v Evropi, da lahko preverimo, kako stvari tečejo. In še zadnji stavek, to se mi zdi pomembno, gospod komisar, že vi ste o tem govorili. Treba si je ogledati, kaj se dogaja v državah izven Evrope. In tu bi omenil samo dvoje. Na eni strani nafta in na drugi strani krčenje gozdov za proizvodnjo živil. Tudi to so teme, ki jih je treba uvrstiti na dnevni red in o tem se že govori, recimo o palmovem olju. Hvala lepa. Želel bi pozdraviti to pobudo za sestanek pod okriljem treh odborov v prisotnosti gospoda Hogana, ki je transverzalno pristojen za vprašanja, ki jih pokrivamo v vseh treh odborih gost in les ni bogatstvo, ki bi bilo v pristojnosti Evropske unije. Um, ampak vseeno se mi zdi koristno in celo potrebno, da se Evropska unija ukvarja s tem vprašanjem, glede na to, da se tu postavlja vprašanje obnavljanja gozdov. Mislim, da Evropska unija lahko ukrepa na tem področju in omogoči obnavljanje in to ne samo um, na eh, tleh v različnih državah članicah, eh, torej na našem ozemlju, temveč tudi v tretjih državah, na primer v Afriki, kjer eh, so države, ki lahko prispevajo k obnavljanju gozdov in jih moramo podpirati pri teh namerah. In drugič, kar je gospod Hogan poudaril in kar je zelo pomembno, je vprašanje raziskav in razvoja. Eh, les je naravni živ material, iz katerega pa lahko pridobimo preko predelave veliko novih materijalov, ki se lahko uporabljajo za številne različne namene. In mislim, da sta to dve zelo pomembni točki. Prvič, da se Evropska unija najprej uveljavi pri upravljanju lesa in gozdov v Evropi, pa tudi v svetu. Hvala. Najlepša hvala, gospod predsednik. Sam imam dve vprašanji za gospoda komisarja, ki sta povezani z mm, eh, krčenjem gozdov v državah, ki jih imenujemo države v razvoju. Prva zadeva eh, palmovo olje in gojenje palmovih dreves. Dobro vemo, da se eh, ti gozdovi gojijo z namenom pridobivanja biogoriv in to na zelo velikih površinah v Indoneziji in v drugih podobnih državah, to na površinah, ki so velikosti kot je Nemčija, naprimer, pridobivanje tega lesa narašča z grozno veliko hitrostjo in zanima me, kaj menite o tem, tudi v luči sporazuma iz Pariza ter pridobivanja Eh, cilji eh, in izhodišči foruma Združenih narodov eh, o gozdovih. In drugič, zanima me tudi povezava mm, z vprašanjem mesa, katerega proizvodnjo je treba spodbujati v Evropi. Dobro vemo, da se kot eh, alternativo mesu proizvaja tudi sojo, še zlasti v Braziliji, kjer je zaradi tega bilo izkrčenih ogromno površin gozdov okrog 15 eh, do 20 odstotkov toplogrednih plinov pa eh, se sprošča zaradi takšne vrste obdelave sveta in zaradi tega je nemogoče eh, biti spoštovati cilje sporazuma iz Pariza in zanima me, kakšno je vaše mnenje o tem in kako se lahko zagotovi koherentno spoštovanje pariških ciljev. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala, gospod komisar, da ste nam predstavili strategijo za gostove. Cela vrsta elementov je že bila predstavljenih v zvezi s tem. Rad pa bi se navezal na to, kar je bilo že povedano v zvezi s pristojnostmi in z omejitvami, ki jih ima Evropska komisija eh, glede na pristojnosti, ki so v rokah držav članic. Dejstvo je, da ne moremo imeti ene gozdne strategije na ravni Evropske unije. Tudi zato, ker so gozdni viri različni od države do države in zato bi morali govoriti o gozdnih strategijah v množini in ne v jednini. Zanima pa me tudi eh, to, kar imajo te države skupnega. Seveda, podnebna in podobna vprašanja so bistvenega pomena, vendar pa. Um, se tu pojavlja tudi vprašanje spoštovanja Um, zaves in obveznosti na severu in na jugu Evrope. Tudi vprašanje um, skupnega upravljanja z gozdovi se je pojavilo na tem področju. In zato bi želel vprašati tudi naslednje, gospod komisar, kako nameravate natančneje opredeliti večletni načrt za izvajanje strategije za gozdove, glede na specifiko, ki jo predstavljajo države na jugu in na severu Evrope, kako nameravate zagnati dinamiko, razvojno dinamiko na lokalni ravni in ne nazadnje eh, v luči podnebnih sprememb, eh, ali nam lahko poveste, kaj ta strategija za gozdove vsebuje takega, kar bo lahko imelo eh, učinkovito uporabo in ehm, pomen? Obrigada, presidente. Senjor komisarij. Hvala lepa, gospod komisar predsednik, gospod komisar, strinjamo se z razvojem eh, trajnostnega kmetijstva, ki je bistvenega pomena za ohranjanje biološke raznovrstnosti, eh, življenja eh, živali in tudi za gozdove. Eh, Vseeno pa eh, ne smemo spodbujati monokulture, eh, invazivnih vrst, ki se zelo široko, zelo hitro širijo, kot se dogaja v Galiciji, moji deželi in na portugalskem, eukaliptus naprimer. Ravno tako ne smemo dopustiti, da se bodo širile agrotoksične snovi in eh, da se bodo na tak način posebej posajali, eh, posajala neposejana območja, tako kot se to dogaja v Galiciji in na Portugalskem. Hvala lepa. Ja, danke, komisar. Ich... Hvala lepa. Hvala, gospod komisar. Opozoril bi na biomaso iz lesa. Mislim, da so številna vprašanja na notranjem trgu povezana s tem. Številni majhni projekti se organizirajo z biomaso, predvsem pri ogrevanju. Pred kratkim sem govoril z županom v vasi, kjer poteka takšen projekt, pridobivajo biomaso iz lokalnih gozdov in se s tem ogrevajo na mesto plina, recimo. In zdaj bi že želel opozoriti na to, da se ne ukvarjamo le s tem, da bi zdaj poskrbeli, da bodo organizacije za certifikacijo služile na račun majhnih lokalnih krogov, da bo vse usmerjeno le v certificiranje. Treba se ogledati, kako se biomasa prodaja po Evropi. Običajno gre to za majhna lokalna podjetja. In eh, ne vem, ali bomo z novimi certifikati res kaj dosegli pri tem, zato bi opozoril predvsem na to problematiko. Merci, monsieur le président. Bonjour, monsieur le commissaire. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala, gospod komisar, za vašo prisotnost med nami. Ne bom se dotaknila cele vrste točk, ki so jih že izpostavili kolegi. Poleg potrebe potem, da se ohranjajo gozdovi in da se pri tem ustraja na ohranjanju biološke raznovrstnosti, je treba povedati, da so gotovi multifunkcionalni, da se tu ustvarjajo nova delovna mesta, da ti Eh, prinašajo veliko pozitivnih učinkov eh, za podeželske skupnosti in razvoj podeželja. Rada pa bi upozorila na tri točke. Tudi to je že bilo povedalo, ampak eh, vseeno želim ustrajati na tem. In sicer ta strategija za gozdove mora biti nujno povezana in mora vključevati to veliko raznolikost med gozdovi v Evropi. Vsi gozdovi v Evropi si niso podobni in zato moramo pripraviti tako strategijo, ki bo države članice zavezovala k rezultatom bolj kot k uporabi določenih sredstev, če že želimo zagotoviti neko enakost med državami članicami. Ravno tako bi želela ustrajati na tem, da imajo podnebne spremembe zelo močan učinek na vse naše gozdove in eh, še zlasti na vsa živa bitja v gozdovih, pa tudi na rastline. In vse to je tudi treba upoštevati pri pripravi vaše strategije za gozdove. Še zlasti je pri tem treba upoštevati slabšanje kakovosti tav. O tem, nažalost, po mojem mnenju, govorimo premalo. In ne na zadnje, gospod komisar, želim poudariti, da da bi si želela, da bi komisija na področju e, okoljske zakonodaje delala v tesnem stiku z državami članicami in to z namenom, da se naše gozdni viri res zaščitijo. In čeprav to vprašanje ni v pristojnosti um, Evropske unije, pa je vprašanje biološke raznovrtnosti v njeni pristojnosti, zato je treba to obravnavati povezano. Hvala lepa za besedo. E, mislim, gospod komisar, da si pri mleku nismo tako enotni pri gozdovih, pa le nekoliko bolj. Še vedno pa bi izpostavila dvoje. Pri novi strategiji za gozdove je osrednjega pomena to, da se spodbuja uporabo lesa kot materijala, tudi recimo pri embalaži. In še nekaj v Evropi se zauzemamo za to, da bi se bistveno bolj uporabljal les pri zgradbah. Zanima me, ali So v državah članicah kakšne nove pobude v zvezi z uporabo lesa pri gradni? Če so pobude, katere izmed teh so nove, kaj obstaja ali je, smo že dosegli več napredka pri sektorju gradbeništva, da bi se tam les pogosto uporabljal kot surovina. Zanima me tudi, ali predvidevate eh, klasifikacijo za tujerodne organizme. In zanima me, kako uh, gledate na to klasifikacijo VCO? Buš. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospod komisar. Uh, Na koncu ste omenili akcijski načrt FLEKT v povezavi z Indonezijo in v zvezi s tem imam vprašanje. V Indoneziji prihaja do krčenja gozdov, do požigov gozdov in eh, na novo se pa pojavljajo nasadi palm. Zanima me, kako bi lahko prek akcijskega načrta FLEKT vplivali na to, da se to ne bi dogajalo. Zanima me tudi, ali bi morda, eh, kako si lahko zamislite kampanjo, kjer se porabi 15 milijonov evrov za spodbujanje proizvodnje mesa. Eh, to se mi ne zdi zelo dosledno. To ni vedno najbolj trajnostno in mislim, da bi morali pogosteje si ogledati tudi mednarodni kontekst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 Hvala, gospod predsedujoči, hvala, gospod komisar. Veliko krat smo že slišali, da je politika za gozdove v pristojnosti držav članic. Vemo pa, da se odločitve sprejemajo tudi na državah članicev in to ima vplivo potem na gozdove v državah članicah. Te stvari ne grejo vedno v roki, z roko v roki z našimi strategijami. Mislim, da so naše strategije dobro, naša strategija, da je dobro uravnotežena po zaslugi tudi parlamenta. Sedaj zdaj pa imamo tri ponu, uh, pobude, to je uh, eh, LULUCF, potem je direktiva o obnovljivih uh, virih ter uh, direktiva o, o bio. Uh, Eh, zadevah. In sama prihajam z Finske, govorila bom o tej Lulu CF pobudi. 70 odstotkov eh, naše površine prokrivajo gozdovi, želimo eh, znižati um, emisije CO2, gozdovi so zelo pomembni za našo družbo in našo ekonomijo in zato želimo imeti trajnostno gozdarstvo na Finskem. Temu smo zelo predani. V tej pobudi Lulu CF LULCF, v tem predlogu LULCF, uh, eh, je videti, da uh, aktivno, uh, aktivno upravljanje gozdov ni še vključeno uh, in ni povezano z podnebnimi spremembami. Govorimo o tem, da. Um, torej da imamo les in eh, druge gozdne, eh, gozdne um, izdelke. Ravno tako se, um, ta strategija bi morala vključevati tudi ukrepe za boj proti podnebni, eh, podnebnim spremembam. Torej, velika tveganja obstajajo v tem predlogu LULUCF in upam, da bo parlament tukaj na, najdu um, torej, dobro rešitev za izračunavanje uh, tudi CO2. -ja, CO2 -ja. Um, um, Najlepša hvala. Zanima me, ali bo komisar kaj povedal o izo, izolaciji podeželja na severu in severozahodu Irske, kjer uh, in se zadeve zelo komplicirajo in uh, potrebujemo um, pogozdovanje in uh, sicer bodo, se, uh, bodo prišlo tam do izolacije ljudi oziroma se bodo ljudje izselili. Uh, potem pa še o Lulu CF in kako bo strategija um, se povezovala s tem. In področje, ki ga še nismo omenili, je način poročanja o kakovosti in gostoti gozdov. Na Irskem imamo situacijo, ki še ni bila um, rešena, da, um, torej da, um, da naj bi bili gozdovi tam, kjer jih ni bilo in ni nobene jasnosti. Sedaj na evropski, na evropski ravni seveda Evropa nima. Uh, nima pristojnosti, ampak kaj se lahko naredi, kaj, eh, da, torej, da ljudje resnično kupujejo to, kar naj bi bilo zapisano. In potem glede nepristojnosti Evropske unije, um, nima problemov tukaj govorimo o tem, vendar pa hkrati nimamo uh, nimamo časa, da bi govorili o teh zadevah. Imeli pa smo čas za govor o čokoladnem mleku. Kakšne so naše prioritete, se sprašujem? To je zelo dobra prioriteta, da so tukaj združeni trije odbori in da imamo tukaj z nami komisarja Hogana. Zelo pomembno je um, ne samo, kdo ima pristojnost, ampak da se skupaj dogovorimo o strategiji za gozdove in da se strinjamo o več funkcijah. Uh, ki jih imajo gozdovi in o tem, da eh, dobro upravljanje z gozdovi, z gozdovi lahko prinese najboljše rezultate in da je to ravno tako pomembno tudi za podnebne spremembe. In um, vidim eh, pomem eh, doslednosti vseh teh pomet, politik in ravno tako um, Eh, predloga LULUCF in pa tudi energetskega svežnja. In upam, da bo eh, vse to usklajeno in dosledno in zato podpiram gospo Kastinger, ki želi, da bi vsi trije odbori sodelovali eh, na tem področju skupaj. In um, um, Zimski uh, uh, svežen ravno tako sodeluje pri tem in uh, Uh, in potem na istem drevesu lahko imamo torej različno uporabo za papir, za farmacijo in tako dalje. Ostanki, ko govorimo pa energetiki in 40 odstotkov naših obnovljivih virov prihaja iz gozdov. Vprašanje. Podatki o naših gozdovah v Evropi um, so nekoliko zaostali. Ali imate kakšne dobre uh, novice, da bi imeli prave podatke? Potem pa še o strategiji o bioekonomiji, po vseh prizadevanjih, ki smo jih naredili na področju EFSI-ja in obzorja 2020, bi bilo dobro, če bi imeli novo strategijo za uh, bio in kaj za energijo. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia komissaari. Olisin es... Hvala lepa. Hvala tudi gospodu komisarju za to, da ste med nami. Uh, Eh, Neko vprašanje imam, ki pa zadevajo predvsem eh, politiko za gozdove in raziskave na tem področju. Zelo veliko govorimo o jupasu, ne govorimo pa dovolj o vsebini. Potrebujemo zelo zanesljive podatke o raziskavah, o študijah na področju gozdov, o um, raznolikosti in o vseh drugih vidikih um, trajnostnega upravljanja. Gozdove dejansko lahko uporabljamo tudi kot uh, črpališča za oglik. Uh, vprašanje tudi je, ali so vse študije primerljive in primerne za vse države članice. E, tudi ko govorimo o licencah oziroma o certificiranju, bi potrebovali neodvisen sistem um, revizij, uh, In pri tem bi se želela navezati na to, kar je povedal gospod komisar. Kot finka moram reči, da me določene stvari precej izbodejo, tako kot je povedala že gospa Vjerkunen. Um, na finskem je namreč uh, eh, 95 odstotkov, 75 odstotkov uh, ozemlja pokritega z gozdovi in zato uh, Eh, je vprašanje, kaj vse bi morali mi storiti, da eh, bi lahko dosegli cilje, ki jih predvideva ta strategija za gozdove. Gospod predsedojoči, hvala gospod komisar, da ste danes tukaj z nami. Pomembna tema je to, o tem moramo razpravljati. Pogledati moramo tudi na volitve v Združenih državah, kjer je izvoljeni predsednik povedal, da se bodo družene države umaknili iz pariškega sporazuma. Um, glede pogozdovanja, gospod komisar, v določenih državah članicah, recimo v Romuniji, imamo težave z zakonodajo. Čeprav imamo sredstva za pogozdovanje, smo zavezani uh, Evropski komisiji, da bomo ohranili do leta 2018 enako stopnjo pašnikov. In če Eh, lastniki želijo posaditi drevesa recimo na pašnikih, tega ne morejo storiti. Prosim, upoštevajte to in skušajte najti rešitev za to, da bi omogočili pogozdovanje tist, v tistih državih članicah, ki imajo take vrste zaveze. Imajo sredstva, ki jih ne morejo uporabiti za pogozdovanje. Hvala. Merci, Hvala lepa, gospod komisar, da ste tukaj. Kar zadeva boj proti krčenju gozdov in spoštovanju različnih funkcij, ki jih opravljajo evropski gozdovi, lahko seveda pozdravim dobre namene te strategije za gozdove, pa tudi vse ukrepe, ki so bili sprijeti na tem področju. Vseeno pa bi želela upozoriti, da besedilo v svojem prvem delu pravi tako. Strategija zadeva tudi področje področje lesa v Evropski uniji, za katerega pa je pristojna industrijska politika Evropske unije. Ne smemo pozabiti, da pa industrija in gospodarstvo ni izključ, v izključni pristojnosti Evropske unije, da to ni niti v deljeni pristojnosti, ampak da je to samo um, um, podpora petemu členu pogodbe. In zato me zanima, na kakšen način eh, naj bi se izvajala ta strategija za gozdove v povezavi z eh, lesno industrijo. Ravno tako besedilo poudarja potrebo po izboljšanju konkurenčnosti na tem področju in zato se tu sprašujem, kako lahko naša gozdna industrija eh, tekmuje z drugimi državami, kjer niso tako eh, spoštljivi do okolja okolja in uh, kjer nimajo velikih predsotkov pri uporabi gozdnih virov, tudi pri um, delovnih pogojih in tako naprej. Torej, ohranjanje gozdov je seveda hvale vredno, vendar pa uh, je tukaj veliko tveganje, da se bo Evropska unija postavila na mesto posameznih držav članic glede njihovih mednarodnih obvez na področju gozdov. Oui, merci, Alors, vous savez, la... Hvala lepa, gospod predsednik. No, dobro veste, eh, kolikšno površino eh, pokrivajo gozdovi v Franciji in v Evropski uniji. 30 eh, tisoč hektarjev, 30 odstotkov površine ki se povečuje za 80 tisoč hektarjev vsako leto in kjer je zaposlenih 20 tisoč. um, ogromno ljudi. Uh, tako da številke poznamo. Ampak mislim, da bi bilo boljše kot evropska strategija za gozdove, uh, Eh, imeti primirne nacionalne strategije za gozdove glede na raznolikost evropskega gozdarstva. Podnebne spremembe, razvoj podeželja, ohranjanje ekosistemov, izboljšanje upravljanja za gozdovi, vse to so zelo pomembni izzivi, ki so pred nami v prihodnih letih. In zaradi tega predlagam, da se bolj zauzemamo za suvereno upravljanje tega področja na strani držav članic. Gospa Maginez kot zadnja. Najlepša hvala. Mm, mm, pozna sem, ker sem bila na drugem sestanku. Nisem strokovnjakinja na tem področju. Moje vprašanje bo, se bo osredotočilo na naslednje. Sestala sem se z mladimi kmetovalci na Irskem in eh, dostopnost do eh, zemlje je pomembna in eh, kako bomo upravljali vprašanje gozdov in kmetovalne zemlje. Vem, da uporaba talj v številnih državah je sedaj vir eh, napetosti ne samo med generacijami, ampak tudi med tistimi eh, kmeti, ki želijo razširiti svojo proizvodnjo in drugimi kmeti, ki želijo tam saditi gost. In, uh,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 Besedo predajam gospodu komisarju. Eh, kar strah me je, ko vidim, koliko si je gospod komisar zapisal. Izvolite. Ja, žal ne bom mogel odgovoriti na vsa vprašanja. Bom pa zagotovil vsem poslancem, da bo poslal odgovore na različna specifična, predvsem tehnična vprašanja, ki ste mi jih zastavili. Seveda pa sestanek danes zvečer kaže, kljub vprašanjem o pristojnosti komisije, ki ste jih navedli, eh, povsem pravilno. To je res vprašanje, kaj ti gre za horizontalna področja. Ko gre za delovna mesta, podnebne spremembe, energetsko politiko in tako naprej. In članom odborov, bi rekel, da komisar Kanjete pripravlja zelo obsežno delo na področju energetske politike, ki bo predstavljena v naslednjih nekaj tednih. Tako da boste lahko prisluhnili številnim vprašanjem o energiji, vključno z biomaso, ki eh, ste jo tudi omenjali in o tem, kako bo za energetsko mešanico. Zato bo gotovo še veliko možnosti, da se pogovorite o tem, da pripravite svoje stališča, politične stališča in ugotovite, kako se gozdovi vključujejo vse te dosjeje. E, gospa Köstinger, vaše delo cenim in priznam, da ste opravili dobro delo. Ampak eh, še vedno pa obstajajo nekatera razhajanja. Seveda se različne regije Evropske unije razlikujejo, tako ko gre za pogozdovanje kot LULUCF. Vidim, da ima finska delegacija to predvsem v mislih, kako je zakonodaj v okviru LULUCF. Pa tudi eh, pri drugih situacijah, ki vas skrbijo. Torej, ali gre za ko gre za pogozdovanje, ko gre za upravljanje gozdov, to so vprašanja, s katerimi se soočamo. Ampak komisija je podala svoj predlog v zvezi s tem, tako da zdaj so zakonodajalcema prepuščam nadaljnje delo. So pa to težavna vprašanja, predvsem, mm, če imate 37 odstotkov površin poraščenih eh, z gozdovi. Kljub temu, da pogodba ne eh, nalaga pristojnosti na tem področju, se pa eh, porabijo številna sredstva za ukrepe na področju gozdarstva, da se vzpostavijo nova delovna mesta. Tako da je gotovo v interesu vas in tudi mene, kako se ta sredstva porabijo. In mislim, da tega dejstva ne smemo zanemariti. Še vedno je treba izpolnjevati druge politične cilje in izvajati druge politične dejavnosti, kljub temu, da morda nimamo povsem neposrednih pristojnosti na področju gozdarstva. Je pa to sektor, ki je zelo horizontalen, ki se prekriva s številnimi drugimi področji. Omenili ste stalni odbor za gozdarstvo. Generalni direktorat tudi podpira delo komisije in prejšnji teden je bilo to predstavljeno v svetu v okviru slovaškega predsedovanja. Torej, kako je stalnim odborom, v zvezi s tem lahko preverimo, kakšni so načrti za prihodnje. Zdaj nas čaka umestni pregled leta 2018, tudi strategije za gozdove, tako da bo to še ena priložnost, da si ogledamo, kako ti instrumenti, ki so se vzpostavili, delujejo oziroma ne delujejo. Obstoječa računovodska pravila za Lulu CF, ki ste jih omenili, so bila posodobljena in poenostavljena. Predlog Lulu CF je zdaj bistveno bolj osredotočen na emisije, ki jih povzroči človek. In kot sem dejal, predlog komisije sledi priporočilom Evropskega sveta iz leta 2014 v zvezi s porazdelitvijo Eh, truda. Omenil sem pa že, da se potem seveda stališča razlikujejo glede na to, iz katere regije v Evropski uniji prihajate. Gospod Flanagan je govoril o različnih vprašanjih eh, v zvezi z vašim volilnim okrajem, no, ampak moram vas obvestiti, da je, morajo biti načrtovanja ustrezno prilagojena vašim okoliščinam in da je treba te okoliščine seveda upoštevati. Tako da je treba to upoštevati že pri samem načrtovanju. Ampak to je seveda priložnost za države članice, da posodobijo svoje predpise in na področju okolja, recimo, ko gre za, za, vas, za vaš primer, za Irsko. Kako je z akcijskim načrtom? Komisija je nakazala, kako bo z okoljskimi učinki v globalnem smislu. Pred kratkim sem bil na Indoneziji in spraševali ste tudi o palmovem olju. In tu se res pojavlja vprašanje trajnosti, ko gre za palmovo olje in proizvode, ki pravzaprav nastajajo na podlagi krčenja gozdov, tako na Indoneziji kot v drugih delih sveta. Evropska unija igra zelo aktivno ulogo, predvsem prek pogajanj za prostotrgovinske sporazume. Tako poskušamo vzpostaviti kriterije za trajnost in zagotoviti, da se ustrezno izvajo. En poseben primer imamo, smo imeli v zadnjih dneh, kjer smo prek evropskega financiranja pomagali v Indoneziji v okviru projekta FLEKT in v okviru uredbe o lesu, da izpolnijo trajnostna merila. In lahko vam zagotovim, kar se tiče EU in njenih prostotrgovinskih sporazumov z Indonezijo, je to zelo resno vprašanje, ki ga vedno obravnavamo. Gre za 4 milijarde ton palmovega olja, ki se izvozi v Evropsko unijo in eh, treba je seveda biti pozoren na morbitne škodljive učinke na okolje, ki nastanejo pri, proizvod, pri proizvodni. Ampak eh, lahko vam povem, da se tega vprašanja zares zavedamo in smo nanj vedno pozorni. Nova politika za eh, trajnost bioenergije gre za vse večjo uporabo biomase. Eh, tu je seveda treba upoštevati družbene pomisleke, kot tudi vse druge. Kako je s pobudami, ki se razvijajo v okviru biotrajnosti? Pri tem sodeluje različni generalni direktorati komisije in seveda poskušamo upoštevati tudi morebitna tveganja pri proizvodnji bioenergije, torej morebitne prihranke, konkurenco med različnimi uh, Eh, uporabami in tako naprej. Tako da tudi na tem področju poteka veliko dela in čakamo na predlog v zvezi s tem v prihodnih tednih. Kaskadnost. Politični okvir lahko olajša kaskadnost oziroma verižno upravljanje. Pri tem je treba upoštevati različne vidike trajnosti in eh, na to razmišljamo tudi v okviru krožnega gospodarstva. Pripravljamo tudi smernice v okviru verižnega upravljanja biomase in to bomo pripravili v okviru akcijskega načrta. V GD Grow je komisija naročila študijo o optimizaciji Eh, verižnega upravljanja lesa, tako da bomo morda dobili nove zamisli tudi iz te študije. In to bo podlaga za pripravo prihodnih smernic na področju biomase. Predsedujoči, mislim, vem, da nisem odgovoril na vsa vprašanja, sem si pa zapisal prav vsakega in poslali vam bomo podrobne odgovore v pisni obliki ker mi že počasi zmanjkuje časa, ampak eh, sem si pa vse zapisal v zvezi z biogospodarstvom, vsa vprašanja, ki ste jih izpostavili, tako da bomo odgovorili prav vsem. Hvala lepa, hvala gospod komisar. Mislim, da so komisar in njegova ekipa si zares vse zapisali in da bodo odgovorili prav vsem. Hvala v svojem imenu, imenu gospoda Buzeka eh, in svojem imenu pa naj povem še nekaj zaključnih besed. Včasih podcenjujemo gozdove, predvsem, ko gre za podnebne spremembe in upravljanje voda. Upravljanje voda je namreč eden največjih izzivov, s katerim se bomo morali soočiti v prihajajočih dneh. Prav tako imamo gozdne proizvode, recimo zdravila, pa tudi hrano. Seveda je tu tudi še vprašanje lova. Vem, da, se nekaterih državah prekora, da so se prekoračile meje in zgornji pregovi in to so tudi vprašanja, ki jih moramo upoštevati. Vesel sem, da države članice izvajo svoje politike in da to že delajo zelo dobro, kajti recimo na Polskem in v Evropi imamo eh, zelo veliko raznolikost na področju gozdov. Tako da mislim, da moramo res imeti prikrojene rešitve za vsako državo članico in da moramo poštevati najrazličnejše okoliščine. Najverjetneje to ni zadnja razprava o tej temi, saj gre za zelo pomembno vprašanje. Mislim pa, da moramo to problematiko obravnavati na ravni EU. Zato sem zelo vesel, da smo se lahko danes sestali vsi trije odbori da nam je to uspelo organizirati. Zato hvala vsem za prisotnost, hvala osebju, hvala sekretarijatu, da ste organizirali sestanek. Hvala komisarju Hoganu in vsem želim prijeten večer. Sestanka je konec.